kolegi in kolegice dobro jutro čaka nas pet poročil o katerih bomo glasovali mislim da moramo kar začeti najprej poročilo gospe veržija vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno ustranjeni iz ozemlja države članice. Gospa Vržja, želite besedo? Izvolite že večkrat sem povedala, da je to poročilo izjemno pravne narave. Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci in ostalim, s katerimi smo sodelovali pri pripravi poročila. Mislim, da smo opravili zelo dobro delo, prišli smo do kompromisa in zahvaljujoč temu kompromisu imamo besedilo, ki je koherentno in ki nam omogoča, da se na eh, dobrih temeljih pogovarjamo s svetom. To je vse. Hvala. You, Sveža, you... Hvala, gospa Vržija. Imate vsi glasovalne kartice? Prav. Potem pa bomo kar začeli. Kompromis 6. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. No. Kaj pravite? Ali lahko preverimo, prosim? Prav. Preverili bomo predlog spremembe 16. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sedem za, petnajst proti zavrnjenje, tako kot sem dejala že prvič. Predlog spremembe sedemnajst, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Tako bo najbolje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 11 proti 11 zavrnjenje. Predlog srembe 54, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog srembe 58, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog strenbe je 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Ustni predlog strenbe številka 1. Za predlog strenbe 60. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet je. 61. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 19. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog sprejembe 2 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti. proti, vzdržani, mislim, da moramo preveriti. Preverjamo torej drugi del ustnega predloga spremembe 2. Konec glasovanja. Sprejetje 15 proti 8. 64. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 66. Odi. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 23. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 67. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da moramo preveriti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 16 proti 10. Sprejetje. predlog spremembe 72. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Prav, preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 25. Glasujte, prosim konec glasovanja. 13 proti 12, sprejet. Sedemindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Osemindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Ustni predlog se imenuje 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog se imenuje 30, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti, ni bilo jasno. Glasujemo torej o predlogu se imenuje 30. Konec glasovanja. 13 proti 12 sprejet. 76, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 31, kdo je za. 1, zavrnjen. Preverjamo 31. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 10 proti 15, zavrnjen. 77, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Prego se rimbe 1, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Prego se rimbe 2 v dveh delih, prvi del, kdo je za. Kdo je za, pokazite. Kdo je proti? Nisem pripričana. Preverili bomo elektronsko. Prvi del torej. Glasujte. Konec glasovanja. 13 proti 12 sprejete. Drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani zavrnjen. Predlog srembe 33, kdo je za? Prav, predlog srembe 3, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 36, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Sprejet. Kompromis ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog sprejeme je pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 52. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Končno glasovanje. Elektronsko, prosim. Kdo je za? Konec glasovanja. 24 za, en glas proti. Čestitke, gospa Veržija. Zanima me, če lahko pričnemo s pogajanji s svetom, zato moramo še enkrat elektronsko glasovati. Glasujte, prosim, kdo je za, kdo je za to, da sprožimo pogajanja. Ste vsi glasovali? Prav, konec glasovanja. 23 za, tako da lahko začnemo s pogajanji. Sedaj pa poročilo gospe Kamerjevert, Evropski enotni trg elektronskih komunikacij. Izvolite. Äh, Hvala lepa. Želim se zahvaliti predvsem poročevalkam v senci, samo ženske smo bile, sodelovanje je bilo zelo dobro in hitro se je pokazalo, da smo v odboru kult vsi enakega stališča, da želimo zagotoviti neutralnost v Evropi. In upam, da bomo lahko danes z veliko večino sprejeli naše stališče, tako da bomo lahko imeli dobro podlago za pogajanja z odborom ITRE. Eh, samo težko bomo tam lahko uveljavili naše stališče, ampak če bo vsaj tukaj velika večina glasovala za to poročilo, bomo imeli dober argument za to, da lahko tudi v pogajanjih za ITRE obranimo naše stališče in zagotovimo neutralnost interneta v Evropski uniji. Hvala. Amendment 82, who is in favor? Prav sprembe 82, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred. 83, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Sprejet. 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 16, 84 in 85 skupaj, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti. 17, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti. 86, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti. Kompromis ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dve. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti? Preverili bomo. Tako bo najbolje. Glasujemo torej o ustnem predlogu spremembe ena. Kdo je za? Konec glasovanja. en liberalec preveč? Glasovali bomo še enkrat. Eden iz Alde pa prosim ne glasuje. Glasujemo še enkrat torej. Prav, konec glasovanja. 12 proti 13 zavrnjen. 100. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdržani, zavrnjen. 102. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 24. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 104. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 105. Kdo je za? Kdo je za, ne proti, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrne. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 26. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejem. 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejem. 106. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejem. 30. Kdo je za? Proti? 30 in 107 skupaj, se upravičujem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 108, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 33, 110 in 111 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeti so. 112. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeti. 34. Kdo je za? Proti. Mislim, da je bila večina, ampak vseeno bomo preverili. Preverjamo 34. konec glasovanja. 13 proti 13 zavrnjenje. 113 je bil umaknjen, kompromis 5, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 124. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Preverili bomo. Preverjamo 124. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 12 proti 13. Zavrnjenje. Kompromis 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Kompromis 8. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 136. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 137. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 138. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 38 in 139 skupaj. Kdo je za? Proti, vzdržani, zelo na tesno je šlo, tako da bomo preverili. Konec glasovanja. 13 proti 13 zavrnjen. 140. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Kompromis 9. Kdo je za? Želite preveriti? Prav. Preverili bomo predlog spremembe 140. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 11 proti 15 zavrnjen je, tako kot sem dejala. Kompromis 9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 157. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. Prav, preverili bomo. Preverjamo 157. Konec glasovanja. 14 proti 13, sprejetje. 160, ustni predlog s njim dve, kdo je za? Kdo je proti? Hm, elektronsko bomo preverili, liberalci niso glasovali. Ustni predlog sremenje dve, torej. Konec glasovanja. 12 proti 13 zavrnjen. 161, kdo je za? Proti? Vzdržani spet je precej tesno, tako da bomo preverili še elektronsko. 161. Konec glasovanja. 14 proti 13 sprejet. Kompromis 11, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 165, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 166, kdo je za? kdo je proti, vzdržani, sprejet. 167, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 169, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 170, kdo je za, proti. kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 171, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 172, kdo je za, proti. Preverili bomo. Preverili bomo 172. Konec glasovanja. En liberalec oziroma en član ELS preveč. Sedaj pa je vse v redu. 13 proti 14 zavrnjenje. 173 kdo je za? Kdo je za? Proti? Preveriti moramo. Preverjamo 173. Konec glasovanja. 15 proti 11, sprejetje. 174, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 175, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 42, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 176, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 43, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preveriti moramo. Preverjamo 43. Konec glasovanja. 14 proti 13, sprejetje. 178, kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. 179 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 180 kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 181 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 182 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preveriti moramo. Preverjamo 182. I close the vote. Konec glasovanja. 14 proti 13. Sprejet. 183. To je za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 184. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Spred. Kompromis 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. Predlog spremembe 48. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. napravila sem napako, vrniti se moramo k predlogu spremembe 44, o katerem glasujemo skupaj 190. Kdo je za ta dva predloga spremembe, kdo je proti, vzdržani, sprejeta sta. Sedaj pa nadaljujemo z 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 53, kdo je za? Proti? Preveriti moramo. Preverjamo 53. The vote is closed. Konec glasovanja. 12 proti 13, zavrnjenje. Kompromis 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 14 pravite? Okay, sorry. Prav se upravičujem. Kompromis, kompromis 14. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 6 in 58 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 60, kdo je za, proti, vzdržani sprejet vzdržani. Preveriti moramo, preverjamo. Predlog spremembe 60. Konec glasovanja. 13 proti 14, zavrnjenje. 7 in 61 skupaj, kdo je za? Proti vzdržani sprejeta. Kompromis 16, kdo je za? Proti vzdržani sprejeta sprejet. Kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prav, vrnili se bomo k kompromisu 17, glasujte prosim, preverjamo. Konec glasovanja. 14 proti 13 sprejetje. Predlog spremembe je 72. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Preverjamo. 72. Kdo je za? Konec glasovanja. 14 proti 13, sprejetje 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog srembe 13 in pa 80 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje, elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja.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 Prehajamo na poročilo gospe Ferhajen, pripravljena popolnoma zlit audiovizualni svet. svet. Sabine, še par besed. Ja, sama bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom za sodelovanje pri pripravi tega poročila. Hvala za dobro delo. Nekaj ustnih predlogov sprememb bo danes še podanih, ampak s temi se bomo ukvarjali, ko bo trenutek za to tudi nastopil. Pa tudi gospod Bekar bo uložil en predlog spremembe kasneje. Imamo manjši postopkovni problem, kajti ni več možno uložiti ustnih predlogov sprememb, če nisi osebno prisoten na seji. Tako da to ne bo šlo, mi je res žal. Dobro, potem pa začnimo z predlogom 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 1 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 18 za? Proti? Vzdržani? Sprejet kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog 2, predlog 27, do je za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. 16 proti 10. Uh, tukaj bi želela dodati ustni predlog spremembe in sicer poziva komisijo naj preveri v kolikšni meri operaterji gatewayov abuse can be ruled out also hinzugefügt wird develop measures torej dodamo development measures Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, za, proti, vzdržani, sprejet. kompromis 5 za proti vzdržani sprejet. 42 za proti vzdržani zavrnjen. 43 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejet. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Juri 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog 3 in predlog 53. Ne, ustni predlog 3, 53. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 54 za. 55 v dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet bomo preverili drugi del z elektronskim glasovanjem. I chose to vote. Konec glasovanja. 16 proti 9 sprejeto. 56 v dveh delih prvi del. Kdo je za? Sabine? Because the, because the water... Gospod Becker je umaknil formulacijo Such as the Smart TV Alliance, tako o tem nam ni treba glasovati. Se pravi, samo eno glasovanje o predlogu 56. Dobro, potem pa glasujemo o 56, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, sprejet. 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. 80 za, proti, vzdržani, mislim, da je bolje, če preverimo z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 80. Okay, Konec glasovanja. 17 proti 12 sprejet. Predlog 1 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 2 za, proti, zdržani, sprejet. 3 za, proti, zdržani, sprejet. 4 za, proti, zdržani, sprejet. 5 za, gospa Hirš, Um, pri predlogu pet bi dodala ustni predlog and fundability of bi dodali se pravi dostop do audiovizualnih vsebin in možnost, da se te vsebine najdejo, je pomembno v konvergenčnem svetu. Dobro, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 7 za. Proti. Bomo preverili. Konec glasovanja. 15 proti 14 sprejeto. Predlog 8 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del? Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 9, kdo je za? Ne, 10, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 11, za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 12 za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa mnenje Juri, predlog 1, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 3, za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 4, za, proti, zdržani, zavrnjen predlog 5 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem? Konec glasovanja. 9 proti 20. Zavrnjen. 6 za proti, vzdržani, zavrnjen. Sejdem za prvi del. Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Za, proti, vzdržani. Ni bilo dovolj jasno, kolegice in kolegi. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. konec glasovanja sedemnajst za enajst proti sprejet predlog osem ja to je tako če ne dvigujete rok prvi del predloga osem kdo je za proti vzdržani bom zavrnjen drugi del za proti vzdržani. Sprejet. Sedaj pa končno glasovanje za. No, glasujemo elektronsko, tako kot vedno. Konec glasovanja. 26 za, nihče proti, 3 vzdržani glasovi. Čestitke Sabine. Dobro, nadaljujemo z naslednjim poročilom. Zunanja politika Evropske unije v svetu kulturnih in verskih razlik. Pripravljalec mnenja je kolega Papa Nikolao. Bi kaj povedali še pred glasovanjem? Ne. Dobro, potem pa kar gremo. Predlog 14 za. za proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. The vote is closed. Konec glasovanja. 10 za, 17 proti, zavrnjen. Ustni predlog 1 za, proti, zdržani, sprejet. 15, ne, predlog 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti. Ne, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 v štirih delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Četrti del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 39. The vote is closed. Konec glasovanja. 15 za, 10 proti sprejet. 40 za, proti, zdržani, sprejet. 41 za, proti, zdržani, zavrnjen. 42 za, proti, zdržani, sprejet. 43 za, proti. proti. Bomo preverili predlog spremembe 43. The vote is closed. Konec glasovanja. 15 za, 14 proti sprejet. 44 za, proti, vzdržani sprejet. 45 za, proti, vzdržani sprejet. 46 za, proti, vzdržani sprejet. 47 za, proti vzdržani se vrnjen. 49 za, proti vzdržani se vrnjen. 48 za, proti vzdržani sprejet. 50 za, proti vzdržani sprejet. 51 za, proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 2 za, proti, vzdržani, zabrnjen. 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, za, proti, zdržani, sprejet. 6, za, proti, zdržani, sprejet. 7, za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. I close the vote. Konec glasovanja. 17 proti 11 sprejet. 8 za, proti, vzdržani sprejet. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. konec glasovanja. 29 za, nihče proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Čestitke kolegu Papa Nikolau. Sedaj pa še zadnje glasovanje. Gospod Lokegard, bi še kaj povedali? Ne. Potem pa kar začnimo. Predlog 1. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Predlog 2 za, no najprej prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, zdržani, sprejet, 8 za, proti, zdržani, sprejet, 9 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, zdržani, zavrnjen. Tretji del, za, proti, zdržani, sprejet predlog 10 za proti vzdržani sprejet, 11 za proti vzdržani sprejet, 12 za proti vzdržani sprejet, 13 za proti vzdržani sprejet, 14 za proti vzdržani sprejet, končno glasovanje. Konec glasovanja. 27 za, nihče proti, eno zdržan glas. Čestitke kolegu Lokagardu. lahko prosim nadaljujemo tisti ki se želite pogovarjati z drugimi prosim da zapustite dvorano začenjamo pa s četrto točko na dnevnem redu nove tehnologije in odprti izobraževalni veri. Kolega Ivan je poročevalec, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je to izjemno pomembna tema, še posebej v tem trenutku. Kajti po eni strani govorimo o visoki stopni brezposelnosti, zlasti med mladimi, po drugi strani pa smo priča razmeram, ko je delovnih mest veliko tudi praznih, zato ker ljudje nimajo ustreznih veščin, da bi upravljali ta dela. Zato se moramo res vprašati, kaj pravzaprav učimo mlade v šolah, kako pripravljeni so vsi ti mladi, ali se res znajo vključiti v trg dela, ko enkrat diplomirajo. Po eni strani moramo upoštevati potrebe gospodarstva, podjetij, realnega gospodarstva, te potrebe pa so predvsej drugačne od veščin, ki jih mladi pridobijo v šolah. To je eden od razlogov, zakaj imamo visoke stopnje brezposobnih mladih. Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije in ti odprti viri lahko predstavljajo rešitev tega problema pomagajo nam pri razvoju novih veščin in zmogljivosti, ki jih potrebujemo na trgu dela, pomagajo nam lahko tudi razširiti dostop do različnih virov, to velja tako za študente kot za učitelje in profesorje. Povrh vsega pa ponujajo interaktivne učne rešitve, ki so verjetno bolj primerne za današnji čas tu ne gre za nekaj enostavnega, na vse zadnje ne govorimo izključno o pripravljenosti mladih, da uporabljajo sodobne tehnologije ali odprte izobraževalne vire. Govorimo pravzaprav o tem, da bi morali veliko uložiti tudi v usposabljanje učiteljev. Učitelji se morajo sami naučiti, kako poučevati na nov način potem uvedli bi tudi nove predmete, naprimer. Te predmete bi morali poučevati na popolnoma nov način. Govorimo tudi o interaktivnem učnem gradivu, naprimer, in takšno gradivo je treba uporabljati na določen način, zato da se kakovost in vsebina tega učnega gradiva ustrezno odrazita. Poleg tega bi morala biti vsebina interaktivnega gradiva podobna posod po Evropski uniji. Zato se pojavlja vprašanje, kdo bo pripravil to učno gradivo, kdo ga bo odobril, kdo je tisti, ki se bo odločil, da to učno gradivo res ustreza izobraževalnim potrebam v vseh 28 državah članicah. Izobraževalni sistemi lahko mladim pomagajo, da postanejo bolje integrirani v trg dela, lahko pa sistemi postanejo težava, če se na primer gradivo odziva samo na lokalne ali regionalne potrebe. Tako da je to res izjemno veliki ziv. Vseeno pa se mi zdi, da je to zelo pomembno za prihodnost. Sam si težko predstavljam izobraževanje v prihodnosti brez uporabe odprtih izobraževalnih verov, brez uporabe interneta in sodobni IKT. Dejstvo je, da v Evropski uniji zaostajamo za ZDA, pa tudi za Ani. Vseeno pa imamo na voljo nekaj dobrih praks in primerov. Naprimer, Slovenija je ena izmed teh držav, tam so naredili velik napredek. Sam sem imel priložnost govoriti tudi z ministrom za izobraževanje v tej državi. Rekel je, da bi morali oblikovati pilotne projekte, da bi morali imeti tudi pilotni projekt v Sloveniji, ki bi se naprimer kasneje uporabil za širjenje dobrih praks na evropski ravni mulțumesc că sistemul uh, acesta Seveda ti novi izobraževalni sistemi lahko pripomorajo k izboljšanju veščin vseh tistih, ki niso več najmlajši v krogu študentov se pravi, da bi lahko ta urodje uporabljali tudi za vse življensko učenje. Takšno gradivo lahko še okrepi učenje, zato se lahko to vrstna urodja uporabljajo tudi za izobraževanje odraslih. Dostop do informacij, dostop do dokumentov je s tem poenostavljen. Do informacij lahko dostopate od doma, ni se vam treba peljati nekam 100 km in tam sodelovati na predavanju, Težava je v tem, da ljudje v starosti 30, 40 ali 50 let morda niso najbolje seznanjeni sodobnimi IKT. Zato ne pozabite, da smo pravzaprav na prelomu tisočletja, ko gre za izobraževanje. Mi ne želimo v tem prehodu kar tako opustiti tradicionalnih metod poučevanja. Ravno nasprotno. Sam menim, da bi morali stare tradicionalne metode poučevanja združiti z novimi tehnologijami. Ljudje, ki so se izobraževali izključno v starih sistemih, se bodo težko vključili v ta nov svet, kjer se uporabljajo tudi informacijske in komunikacijske tehnologije. Kar je pomembno pri teh tehnologijah pa je, da lahko pomagajo pri doseganju tudi tistih bolj odaljenih regijah. Zakaj omenjam Grčijo? Zato, ker je Grčija država s številnimi otoki. Veliko je tudi otrok na otokih in za te otroke je težko organizirati poučevanje oziroma jih voziti z enega otoka na drug otok. Tako da to izolacijo lahko prekinemo s tem, da uporabimo nove tehnologije, da organiziramo virtualna predavanja, da imamo na voljo virtualne učilnice in predavalnice, kjer potem naprimer predavatelj komunicira z študenti in učenci v teh oddaljenih regijah preko interneta. S tem se tudi zmanjša razdalja med učenci in učitelji. Zdi se mi, da tu ne bi smeli delovati zgolj na evropski ravni. Pomembni sta tako regionalna kot lokalna raven. Tu se nahaja kar nekaj izzivov. Veliko govorimo o tem, da želimo pustiti krizo za seboj, da želimo v Evropi vzpostaviti gospodarstvo, ki temelji na znanju, vendar to pomeni, da potrebujemo tudi izjemno dobro kvalificirano delovno silo, torej na voljo moramo imeti posameznike z zmogljivostmi in veščinami, ki jim omogoča, da se prilagodijo tudi novim razmeram v gospodarstvu. Se pravi, tudi na lokalni in regionalni ravni se bomo morali soočiti s temi izzivi. Mi sicer spodbujamo delovno mobilnost, ampak uspeh lahko merimo zgolj, če bomo oblikovali dobro delovno silo in potem delovno silo ohranili čim bliže kraju, kjer so se ti ljudje rodili, kjer imajo družine in kjer dejansko živijo. Finančna in logistična podpora bi torej morala biti zagotovljena tudi strani lokalne skupnosti, strani podjetij, se pravi ne zgolj z evropske ravni, zgolj strani držav članic in vlad. Prav tako bi morali spodbujati univerze, da oblikujejo skupne izobraževalne platforme. Deljenje tega znanja bi prineslo velike prednosti. Upam, da nisem ničesar pomembnega preskočil. Dovolite mi, da sedaj zaključim s tem uvodom. Sledila bo razprava, morda pa se lahko vrnem še kasneje, če bo kakšno vprašanje. Hvala. Hvala lepa, spoštovani kolega. Že včeraj smo intenzivno razpravljali o tej temi strokovnjaki, tako da se vas verjetno ne bo več toliko javilo k besedi vaš povzetek eh, pravzaprav potrjuje včerajšnja, včerajšnje sklepe. Poudarjate dejstvo, da lahko v Evropski uniji pomagamo številnim ljudem, ki pravzaprav naletijo pri izobraževanju na geografske ovire. Takšnim lahko sedaj omogočamo izobraževanje na višji ravni. Vi ste omenili tudi otoke. E, no, ampak že če si ogledamo podeželska območja v Romuniji, v Bolgariji ali v drugih državah, kjer obstaja malo infrastrukture, malo prometnih povezav, je pravzaprav situacija enaka in ravno v takšnih primerjih moramo izkoristiti ta nova sredstva. Včeraj smo govorili predvsem o tem, kako bi lahko uporabljali te nove tehnologije, ne da bi v celoti pustili ob strani stare, tradicionalne metode učenja. Nikogar ne silimo v to, da bi uporabil nove tehnologije. To je naloga pravzaprav nacionalnih držav. Mi lahko tukaj ustvarjamo samo določene spodbude. Želela bi si, da bi v okviru strukturnih skladov predvideli možnosti za to, da bi lahko pomagali geografsko odaljenim območjem, otokom, tistim območjem, kjer je infrastruktura slabo razvita in tako naprej. Včeraj smo dolgo govorili o tem, eh, če želi še kdo besedo v zvezi s tem jo lahko seveda dobi. Če se nihče ne bo javil v besedi, gospod Ivan, pa morate razumeti, da um, to ne gre pripisati vašemu pripor, um, poročilu, ampak uh, dejstvo, da smo že včeraj na dolgo in široko govorili o tem. Želi komisija morda kaj povedati? Izvolite. Hvala lepa. Um, komisija pozdravlja dejstvo, da Evropski parlament govori o tej temi. Komisija je pred, da, pred kratkim eh, sprejela sporočilo na to temo. To kaže na to, da je vprašanje prostorosopnih učenj virov izredno pomembno za komisijo. tudi mi smo o tem eh, naveliko razpravljali. Eh, digitalna vrzel še vedno obstaja, ampak eh, to vrzel želimo odpraviti, želimo ponuditi takšne učne metode, ki bodo prikrojene vsakemu posamezniku. Torej, veseli smo, da je tudi parlament posvojil to temo, da razpravlja o njej in uh, upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Ivan, hvala lepa. Opravičujem se kolegom, ker bi moral tudi jaz eh, sodelovati v včerajšnji razpravi, ampak eh, nikakor nisem mogel včeraj zapustiti Romunije, šele danes zjutraj sem priletel v Bruselj, zato da bi predstavil to poročilo. Naj podam samo še eno dodatno pripombo. Eh, torej o tem, eh, kaj lahko tukaj naredimo z evropskim denarjem. Ne smemo pozabiti na to, da financiramo tudi magisterske študije, univerzitetne programe in ti programi morajo biti na voljo evropskim državljanom, saj jih financiramo iz evropskih sredstev. No, eh, zasebna sredstva, ki jih eh, uporabljajo univerze, so druga zgodba, ampak to, kar financiramo mi, pa naj bo za evropske državljane na voljo brezplačno. Samo to kot dodatna pripomba. Hvala lepa, to bomo vzeli na znanje in prav gotovo bomo to lahko prebrali tudi v vašem poročilu. No, eh, v torek 6. februarja je rok za uložitev predlogov sprememb k temu osnutku poročila. Zahvaljujem se vam, ehm, pravzaprav smo obdelali dnevni red, sedaj bomo začeli z sestankom koordinatorjem in tisti, ki niste koordinatorji, lahko sedaj počnete kaj drugega, greste naprimer na kavico. No, danes popovdne pa. Um, nas bodo obiskali vsi trije ministri eh, iz Grčije. Tako da prosim, da ne bomo spet tukaj sedeli pred praznimi stoli. Hvala.